Sedaj pa v Rusi na novo pišejo zgodovino in pravijo, da je mala Finska začela to vojno, čeprav so bila interesna področja razdeljena že davno predtem. Hvala, gospod Hakarajnen. Sedaj pa gospod Zlotovski. Spoštovana gospa predsedujoča, uradni. Uradno rusko stališče je serija monstruoznih laži. Ne gre zgolj za to, da se zavrača odgovornost Sovjetske zveze za sprožitev tega konflikta, ampak gre eh, tudi za vajanje mednarodne skupnosti. Še posebej zaskrbljujoče so očitki na račun Polske, ki je bila prva in največja žrtev dogovora med Hitlerjem in Stalinom. Druga svetovna vojna ne bi izbruhnila, če ne bi bilo eh, parte, pakta med Tretjim rajhom in Sovjetsko zvezo nobena laž Putina tega dejstva ne more spremeniti. Če kateri narod ali država ne more prevzeti odgovornosti za svoje zločine in to odgovornost prenaša na žrtve takšnega zločina, potem to ne more biti vrodostojen partner na mednarodni ravni. Laži Kremlja glede najsodobnejše zgodovine Evrope kaže veliko mm, o tem, kakšna je sodobna Rusija, bolj malo pa pove o tem, kdo je dejansko odgovoren za pekel druge svetovne vojne. Hvala. Hvala, gospod Zlotovski. Sedaj pa gospod Aleksandr Jordanov, minuto imate na voljo. Kategorično treba, da. Hvala lepa. Moramo obsoditi vse poizkuse Putina da bi razbremenil krivde Sovjetsko zvezo za vse, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno in tudi po njej. Bolgarska tragedija se je začela septembra 1944, ko je Sovjetska zveza objavila vojno Bolgariji. Komunisti so temu sicer rekli osvobodilna vojna, ampak to je bila čista laž, saj kriminalni komunistični režim prevladal in eh, odprl tudi koncentracijske, koncentracijska taborišča. Rusija dolguje opravičilo ne le polski in baltskim državam, temveč tudi Bolgariji. Ne bi smeli dovoliti nikakršnega flirtanja z režimom v Kremlju in ne smemo uh, podpirati hibridnih vojn. Sicer se bo zgodilo, da se bo to ponavljalo. Hvala lepa, gospod Aleksandro Jordano. Sedaj je na vrsti gospod Vitano eno minuto. Hvala, predsedujoča. Septembra lani je ta parlament sprejel rezolucijo o prihodnosti Evrope in o njeni zgodovini. Eh, govorilo se je tudi o sporazumu med Ribbentropom in Molotovim. Šlo je za to, da se razjasnijo pojmi glede fašizma, boja proti fašizmu in Videti je, da nikjer ni bilo omenjeno niti priznano, da je obstajal tudi pakt iz leta 1939 med Latvijo, Estonijo in Veliko Britanijo in potem je sledila hitro, Hitlerjeva agresija. Veliko krat ne govorimo o teh stvarih in s tem izpodbijamo kredibilnost. Zamenjujemo zgodovino z izmišljenimi zgodbami in eh, v bistvu na novo podpiramo vse te zločine, ki so bili storjeni proti človeškemu rodu. Temu moramo odločno nasprotovati. Hvala. Hvala, gospod Vitanov. Naslednji je gospod Pat za eno minuto. Najlepša hvala. Vsi ti dogodki, ki so vodili v drugo svetovno vojno in druga svetovna vojna sama, so bili zelo tragični za celotno Evropo. Veliko držav je izgubilo takrat svojo neodvisnost, mnogo jih je bilo žrtev holokausta, veliko jih je potem trpelo posledice sovjetske okupacije, drugi spet okupacije strani nacistov in Nemčije ne moremo iz, iskati izgovorov za diktatorja, kot sta Stalin in Hitler. Mnoge države so za desetletja zaradi tega izgubile svojo neodvisnost, na stotine tisočev ljudi je izginilo, veliko več jih je trpelo in eh, sedaj se vse to znanje o dejstvih izgublja s tem, ko počasi ni več tistih, ki so vse skupaj osebno doživeli. To pa lahko vpliva na bistvene spremembe v naši družbi. Zato je zelo pomembno, da nove generacije spoznajo, kaj se je dogajalo v Evropi in kaj je omogočilo tem režimom, tako Hitlerju kot Stalinu, da so zagrešili vse te zločine. Torej, če bomo samo na novo pisali zgodovino, ki jo stizali nekaterim, to ne bo dobro za nikogar. Hvala lepa. Na vrsti je gospod Drevosto za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Najslabša oblika potvarjanja zgodovine je tišina. Za pol stoletja je Italija želela pozabiti, kaj se je zgodilo za tisoče Italijani, ki so morali zapustiti svoje domove v Istri, Reki in Dalmaciji. Zgodovinske knjige so pozabile na desetine tisočev uh, italijanskih državljanov, ki so jih uh, partizani pobili po fojbah. Komunisti tretjega tisočletja še naprej kot fašistko označujejo mlado študentko literature, ki so jo pošastno zglavili partizani, samo zato, ker je bila italijanka. Filmi, kot so Redland, težko pridejo do prostora v kinematografih. Pomembno se je pogledati knjigo Gian Paola Pasa, italijanskega novinarja, ki je nedavno premenil, ki je govoril o teh dogodkih. Kot je dejal naš predsednik republike Sergio Mattarella, je potvarjanje zgodovine nekaj, kar preprečuje tudi možnost spomina in tolažbe. Kiitos, edustaja Dreosto. Sitten edustaja... Hvala lepa, gospod Drevosto. Sedaj pa Rafael Ostankaneli za eno minuto. Hvala, predsedujoča. To zanimivo razpravo o potvarjanju evropske zgodovine bi rad izkoristil za to, da tudi sam spomnim na Gian Paola Panco, enega najbolj silnih italijanskih novinarjev, ki je umrl prejšnjo nedeljo in ki ni pripadal moji politični opciji. Bil je levičarski novinar. Ampak imel je ta pogum, da je šel proti toku in eh, na novo spisal nekaj najpomembnejših poglavi italijanske zgodovine 20. stoletja. Popisal je zločine, ki so jih eh, storili komunistični partizani po koncu vojne leta 1945 in eh, s tem seveda pokazano resnico glede določenih sil, ki se imenijo demokratične. Tu ne gre za revizionizem, ampak gre za to, kakšna je resnica o dogodkih po prv drugi svetovni vojni. Gre namreč za izključevanje, ki temeli na zgodovini, ki jo pišejo politiki. E, to je to kar se je dogajalo in to se ne sme več nikoli zgoditi. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Tomac. Am condamnat înțelegerea între cei doi tirani, Hitler și Stalin. Lani smo z rezolucijo potrdili uh, pravzaprav uh, sporazum med dvema diktatorjema, Hitlerjem in Stalinem, ki je imel velik učinek na stanje v moji državi, Romuniji. Tako je Romunija izgubila dober del ozemlja, ki nikoli ni bil vrnen. Različne stvari lahko beremo v učbenikih in še danes eh, vidimo, da so Romuni v Besarabiji žrtve to vrste propagande, ki brani Putina in njegovo politiko. Taka propaganda bi se morala prenehati in eh, veliko krat se zgodi, da so naši ljudje soočeni z dejstvom, da ne morejo iti v Rusijo zaradi tega. Nasvidenje. Sitten seuraavan puheenvuoron saa edustaja Domenic. Eh, Gospod Ruiz Deveza, minuto imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča. Ta razprava se mi zdi primerna, zato ker so obstajali poskusi ponarejanja evropske zgodovine. In to se dogaja celo zelo pogosto. Danes zjutraj je gospa Videkom iz eh, stranke Brexit rekla, da je šlo pri evropski skupnosti najprej za neko majhno skupnost proste trgovine in da če bi pri tem ostalo, bi Združeno kraljestvo tudi še ostalo v Evropski uniji. Ampak eh, temu ni tako. V Šumanovi deklaraciji že piše, da je to prvi korak k večji federaciji. No, ta razprava pa povdarja še nekaj. Zgodovino gre za skupno evropsko zgodovino. Morali bi povdariti skupne tragedije in pa tudi skupne dosežke, eh, ki so obogatili vse nas, evropejce. Hvala. Hvala lepa, gospod Ruiz Devesa. Naslednji gospod Avšterviču za eno minuto. Istorija tam pa politiko Sirankjo. Hvala lepa, gospod predsedujoče, gospa komisarka, kolegice in kolegi. V luči nacionalistov, negazionistov postaja zgodovina politični inštrument. V Rusiji se je uporabljala to, da se ljudje v Rusiji operi proti Evropi in da se ljudje ne ukvarjajo s eh, problemi sodobnosti. Resnica jim je na poti in eh, sodba v primeru Jurija Dimitreva je tu tudi zelo pomembna gre za aktivista za človekove pravice, predsednika fundacije Memorial, ki se eh, bori desetletja za pravice za žrtve stalinističnih eh, režimov. Eh, razkriva skupinske grobove in podobno. A pri številnih se je izkazalo, da ne gre za grobove žrtev stalinističnega režima, temveč za skupinske grobove Rdeče armade, pripadnikov Rdeče armade. In kmalo potem so ga obsodili in eh, s takšnimi ponaredki zgodovine vidimo, da občudovalci pakta Molotov-Ribbentrop želijo manipulirati tudi zgodovino 21. stoletja. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Kužbin, ker je eno to. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Leta 2019, ob 80. 80. obletnici izbruha druge svetovne vojne, je Evropski parlament sprejel resolucijo, ki je enoznačno nakazala, da je pakt o nenapadanju podpisan leta 1939 med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo, tako imenovani pakt Ribbentrop-Molotov in tajni dodatni protokol, v katerem oba totalitarna režima delita ozemlje in teritorije neodvisnih držav v svoje sfere, interesne sfere, predstavlja neposreden razlog za drugo svetovno vojno. Tako je Nemčija napadla Poljsko 1. septembra 1939, 17. septembra Sovjetska zveza, enako velja tudi za druge srednje in vzhodno evropske države. Na podlagi te resolucije je predsednik Ruske federacije Vladimir Putin eh, večkrat eh, postavlja pod vprašaj te zgodovinska dejstva in eh, dejal, da je odgovorno za izbruh druge svetovne vojne tudi na moji državi. Poljski parlament mora ponovno obsoditi ruske poskuse revizidiranja druge svetovne vojne in razlogov za njo in vsekakor storiti vse, da se tovrstni poskusi v prihodnje preprečijo. Hvala, gospod Kozmijuk. Peter Polak, eno minuto imate. 75. výročie od oslobodenia koncentračného tábora v Osenčine. Hvala lepa. Ob obletnici osvoboditve Auschwitza, kjer je na milijone nedolžnih ljudi izgubilo življenje, In eh, tu je treba jasno povedati, da ne gre za nad ljudi in manj vredne ljudi. Na milijone ljudi je izgubilo življenje, ker so bili pač judje ali romi. Če bi Hitler v vojni zmagal, mene danes tu ne bi bilo, ker sem pripadnik romske skupnosti. In resnično je sramota za ta parlament, da imamo tu še vedno fašiste, ki zanikajo holokaust. Do holokausta je prišlo, in tega tragičnega dogodka ne moremo zamovčati ali ponarejati. V drugi svetovni vojni so ljudje umirali tudi zato, ker so bili tiho, ker se niso zoprstavili in spregovorili proti takšnim pojavom. Zato danes moramo spregovoriti in moramo ukrepati proti fašistom. Ne moremo biti tiho, govoriti moramo tudi proti fašistom sovraštvo, ker sovraštvo je pot, ki vodi v pekel. Hvala lepa, sedaj pa gospa Ruža Tomašič. Hvala, gospa predsedujoča. Druga svetovna vojna je postila neizbrisno sred na Evropi. In čeprav danes sedimo za istimi mizami in živimo v miru ter se spoštujemo, ne smemo pozabiti, da pred, pa tudi po tej vojni naši položaji in stališča niso bili enake. Nekateri so imeli politične ambicije, nekateri so sodelovali zato, da bi rešili svoje nacionalno vprašanje, nekateri so se branili pred raznimi tovrstnimi ambicijami, drugi pa so bili preprosto hrana za topove. In potem so bile tu še različne Eh, ideje, ki so nekatere izražali dobrodošlico Zahodu, druge spet komunistom. Zgodovinska podlaga pa je bila za vse zelo različna. Zato je jasno, zakaj je spominjanje na to zgodovinsko obdobje tako različno v različnih delih Evrope. Pomembno pa je, da se vse zločinske ideologije obsodijo in da se jasno ogradimo od vseh napačnih tolmačenj teh ideologij. Hvala lepa. Ja Hvala, gospa Tomašič. Sedaj pa gospa Jukrevič še ne. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila ruskemu predsedniku, saj je dejansko napravil veliko reklamo za resolucijo Evropskega parlamenta. Putin je tu uporabil dosedaj neobjavljen arhivski material kot osnovo za svoje trditve in eh, predlagala bi gospodu Putinu, da celoten arhiv, arhiv iz Stalinovega obdobja objavi svetovna javnost ima pravico vedeti, kaj se je dogodilo z ljudi. In Putin mora vrniti tudi ukradene arhive KGB v Litvi. Vedeti moramo, kako so bili pobiti naši pripadniki upornikov. Rdeča armada je imela pooblastilo za posiljevanje žensk in za uničevanje civilnega prebivalstva. Svetovna javnost mora vedeti, kako so klali nosečnice, kajti totalitarizem se začne ravno pri tovrstnih lažeh. Antaisin sitten seuraavaksi puheenvuoron edustaja... Naslednja govornica je Lucija Đuriš-Nikolsonova za eno minuto v dvajsetem storočí priniesli nacistické, ale aj komunistické režimy. V 20. storočí so nacistični v nacističnem režimu privedli do množičnih pobojov, do genocida. Ampak eh, v moji državi so danes neofašisti oblekli obleke in kravate in sedijo v parlamentu. eden od eh, pripadnikov takšnih skupin je tudi predsednik odbora za odnose z Evropsko unijo v naši državi. Tega me je sram, ampak takšna je pač resničnost. Storiti moramo več za to, da se uspešno borimo proti korupciji, proti slabi izobrazbi o zgodovini in tudi naš eh, naša strpnost do takšnih politikov, ki širijo laži. Kajti vse to so plodna tla za ekstremizem in temu moramo narediti konec. Hvala lepa, sedaj pa gospa Šojdrova. Pakt Molotov-Ribbentrop bil vlastne demo... Naj spomnim na to, da je pakt Molotov-Ribbentrop dokaz za to, kako blizu so se totalitarni režimi. Napad na Polsko z obeh strani Nemčije in Sovjetske zveze leta 1939 nam eh, daje pravico od tega, da tudi Sovjetsko zvezo razglasimo za agresorja, čeprav je kasneje prispevala k eh, zmagi nad eh, Tretjim rajhom. Nekateri kljub temu Polsko sedaj obtožujejo kot agresorja. To je laž. Dejstvo je, da mi nismo antirusko usmerjeni Želimo povedati, da smo proti tem zgodovinskim lažem predsednika Putina, ker ne želimo ponavljati vojn in diktatur v Evropi in to je tudi opomin, ki ga predajamo prihodnim generacijam. Kito še doštja šojdrova. Ja, sitten annan Hvala, gospa Šojdrova. Zadnji govorec v tej razpravi pa je gospod Javier Sarsalehos za eno minuto. Ko iz politične institucije govorimo o preteklosti, ne smemo pozabiti, da nismo eh, zgodovinari, smo pa proizvod zgodovine. In eh, ne smemo eh, pozabiti tudi na pesnika Borgesa, iz Argentine, ki je rekel, da Evrope ni eh, združila ljubezen, ampak strah. Strah pred uničenjem, pred nacionalizmom, pred uh, uh, več vrednosti od določenih narodov. In uh, uh, tukaj uh, smo torej izbrane evropske države. Moramo biti pozorni, ko gre za poskuse izkrivljanja evropske zgodovine. In eh, moramo biti pozorni tudi, ko se govori o eh, taboriščih za jude in o eh, gulagih. To evropsko trpljenje, iz katerega smo izšli, je pravzaprav temelj, na katerem je zrasla Evropska unija. Hvala. Hvala za ta zadnji prispevek. Zdaj pa bomo razpravo zaključili in besedo dobita najprej komisija, potem pa še svet. Eh, komisarka Jurova, izvolite. Gospa predsedujoča, eh, dragi kolegi in kolegice, rada bi se vam zahvalila za to razpravo. In eh, na koncu naj povem, da če najdemo eno državo, ki bi skušala izkrivljati zgodovino, izkrivljati informacije, bo komisija takoj ukrepala. Eh, vedno si bomo prizadevali za eh, medijski pluralizem. Hanna Arendt eh, je rekla, da je idealen subjekt totalitarnega režima, da to ni nek prepričan nacist ali komunist, ampak so to ljudje, ki težko ločijo med mm, resničnim in neresničnim. Mm, konec citata. Želim izvajati svojo nalogo, da uh, zagotovim močno Evropo in uh, da to naredimo tudi prek medijskega pluralizma, uh, da vedno izhajamo iz dejstev in informacij. Samo na ta način bomo lahko razlikovali med resničnim in neresničnim. In ko smo se bližali, oziroma ko se bližamo 75. obletnici konca najhujše vojne v zgodovini, ne bomo eh, dovoljevali več takega izkrivljanja zgodovine eh, in pa zanikanja žrtev. Hvala hvala. Zdaj pa besedo dobi še gospa Brnjac v imenu sveta. Spoštovani člani in članice parlamenta, gospe in gospodje, veliko se moramo naučiti iz zgodovine. Naše skupne vrednote so krhke in ohraniti jih moramo. Prihodnost Evrope mora izhajati iz teh vrednot, eh, in tudi skupne zavesti o evropski zgodovini, vključno s totalitarnimi režimi. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, s tem smo končali to razpravo. Začeli bomo z naslednjo točko, in sicer gre za izjavi sveta in komisije o potekajočih predstavitvah v skladu s členom 7.1 pogodbe Evropske unije in sicer primer Mačarske. Gospa Brnjac bo dobila besedo v imenu sveta. Hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje. Spoštovanje vladavine prava, ki je, eh, temelj Evropske unije, je tudi v srčki našega dela in vpliva na naše vsakodnevno delo, vpliva na okolje, v katerem poslujejo naša podjetja. In eh, naši državljani in pa podjetja postajajo šipkejša, če vladavine prava ni oziroma ni spoštovana. Vladavina prava in temeljne pravice. To so elementi, ki so medsebojno povezani in so odvisni enega ni brez drugega. Uh, drugi člen uh, um, zagotavlja to, da imamo postopke proti Mačarski in Polski. Evropski parlament je podal predlog za Mačarsko um, leta 2018 in v zadnjem semestru so na splošnem svetu uh, Eh, potekala zaslišanja. Dve taki zaslišanji smo imeli decembra. Pri prvem zaslišanju eh, je šlo za to, eh, o čemer je pisal tudi parlament v svojem predlogu. In sicer za svobodo govora, medijski pluralizem, akademsko svobodo in neodvisnost sodstva. Zaslišanja potekajo, kot je zapisano v sedmem členu. In finsko predsedstvo je julija parlament eh, informiralo o tem. Takrat je parlament tudi izrazil svoje stališče pred prvim zaslišanjem. Prvo zaslišanje je potekalo 4. septembra. Eh, prisotni so bili tudi predstavniki nemškega in hrvaškega predsedstva, pa tudi poročevalec za ta dosje. 10. Eh, decembra, pred drugim zaslišanjem, smo imeli tudi izmenjavo mnen med ministri. Eh, parlament se je sestavil in takrat je parlament imel priložnost, da predstavi svoj zadnji predlog glede nedavnih dogodkov na mačarskem. No, naj zaključim. Med eh, hrvaškim predsedovanjem imamo namen, da bomo parlament redno obveščali o dogodkih, ki zadevajo sedmi člen in pa postopek proti mačarski. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala. Eh, zdaj pa besedo dobi gospa Jurova v imenu komisije. Hvala, da ste danes na dnevni red vključili razpravo o Mačarski. Ključnega pomena je, da vse evropske institucije eh, v svojih vlogah prispevajo k spodbujanju vladavine prava v Evropi. Ursula von der Leyen, predsednica komisije, je rekla tukaj v tej dvorani, da je vladavina prava naš temelj in da ne sme nikoli biti ogrožena. Mi moramo zagotoviti, da jo bomo ščitili povsod, v vseh državah in da bomo vse države obravnavali enako. Ursula von der Leyen je tudi rekla, da se moramo osredotočiti na dialog in na preprečevanje. Vedno pa moramo imeti v mislih tudi potrebne ukrepe. No, ko gre za situacijo na Mačarskem, je komisija že večkrat povedala, da jo stvari skrbijo. Te je izrazil tudi parlament v svojem zadnjem predlogu, eh, s katerim je sprožil postopek po sedmem členu. Komisija je tudi zelo jasno povedala, da ne glede na stališče sveta eh, v zvezi s tem postopkom, eh, moramo zagotoviti pravično obravnavo tega predloga, ki ga je podal Evropski parlament. Pred kratkim je komisija to še enkrat povdarila in sicer, eh, ko je prišlo do zaslišanja eh, v zvezi z Mačarsko na svetu za splošne zadeve 10. decembra. Naj eh, vam na hitro povem, kaj se je na Mačarskem v zadnjem času zgodilo. O tem govori tudi nedavno mnenje Evropskega parlamenta. No, kar se tiče pravne države, tukaj je bila sprejeta nova zakonodaja z bistvenimi spremembami glede eh, funkcioniranja pravosodnega sistema. 10. Eh, eh, decembra je bila sprejeta ta zakonodaja brez posvetovanja z Beneško komisijo ali pa z javnostjo. Mi zdaj ocenjujemo to zakonodajo. 10. septembra je Vrhovno sodišče na Mačarskem izdalo sodbo, ki za neveljavno um, razglaša sodbo sodišča. In to je tudi vplivalo na uh, predhodni referenčni mehanizem Evropske unije. Svet um, ima še vedno težave pri uh, usklajevanju vsega potrebnega na področju pravosodja na mačarskem. Decembra je šest mednarodnih medijskih organizacij in organizacij novinarjev eh, objavilo poročilo, v katerem pravi, da je od 2010 mađarska vlada ustrajno eh, kršila medijski pluralizem. Predvsem zato, ker se lastništvo eh, medijev koncentrira v rokah vlade in trg medijev je tudi izkrivljen. Potem imamo še druge dogodke, ki tudi sprožajo skrbi. 400 eh, medijskih hiš se je združilo v eno in to smo analizirali v, oziroma so analizirali v Centru za medijski pluralizem. To poročilo eh, je ugotovilo, da se bo povečalo tveganje za medijski pluralizem na mačarskem poročilo je tudi izpostavilo odločitev vlade, da se to združenje izuzame iz eh, pregleda eh, določenih organizacij, tudi medijskih organizacij. Kar se tiče medijske svobode in pa akademske svobode, gotovo veste, da je Evropska univerza morala svoj sedež preseliti iz Budimpešte na Dunaj. Poleg tega imamo tudi nov zakon o financiranju raziskav. Eh, mednarodna znanstvena skupnost ta zakon kritizira eh, zato, ker je 15 eh, znanstvenih institutov bilo ločenih od mađarskega državnega instituta. Komisija je že večkrat pokazala, da je pripravljena uporabiti vse mehanizme, ki so ji na voljo, za to, da eh, se eh, borimo proti določenim ukrepom, ki jih je sprejela mađarska vlada. Komisija je sprožila tudi številne postopke zaradi kršitev na mađarskem. Eh, tukaj gre za organizacije civilne družbe, pravice migrantov, za akademsko svobodo, za prosilce za azil in tako naprej. Komisija uporablja tudi druge instrumente, naprimer evropski semester. 9. julija 2019 je svet po predlogu komisije priporočil, da Mačarska ukrepi pravosodno neodvisnost in da um, tudi ukrepi svoj protikorupcijski okvir. Uh, zagotoviti bi morala tudi več uh, javnih informacij. Komisija bo vse čas uh, na voljo mačarskim oblastem za pogovor o teh zadevah. Mm, tukaj gre namreč za skupen interes Evropske unije, eh, za skupen interes držav članic in vseh državljanov. Hvala. Hvala. No, zdaj pa bodo spregovorili predstavniki političnih skupin. Gospa Mecola bo prva. Hvala. Razpravljamo še enkrat več o pravni državi in Zaskrbljujoče je to, da moramo tolikokrat govoriti o tem. Stališče JLS-a je vedno bilo dosledno glede vsake države. Želimo zaščititi vladavino prava, vedno in povsod. In na jasen način ter s transparentnimi postopki. Mi v to verjamemo, vedno smo verjeli, kajti brez vladavine prava eh, so oškodovane institucije. Ni zaščite za državljane in tudi ni zaupanja evropsko državljanstvo pomeni, da eh, se zauzamemo za pravice evropskih državljanov in zato pravzaprav gre pri Evropski uniji. Ta parlament in ta Evropska unija bi morala vedno braniti pravno državo, vedno bi morali biti na strani državljanov in eh, strani pravičnosti. Tega ne smemo nikoli postavljati pod vprašaj. Nobena država in niti Evropska unija ne smeta tega postavljati pod vprašaj. Evropska unija mora vrednoto pravne države vedno zagovarjati. E, ni sprejemljivo, da nekatere države to zagotavljajo, druge pa ne. Vrednote, na katerih temeli Evropska unija, e, bi vedno morali združevati države. Mi pa moramo poskrbeti, da ukrepimo mehanizme, ki vladavino prava ščitijo. Metode, ki se trenutno uporabljajo, ne zagotavljajo zaupanja državljanov. Potrebujemo spremembe in to takoj. Zato eh, moramo tudi izvajati mehanizem pregleda eh, enako za vse in potem uporabiti tudi iste ukrepe za vse. Vsako državo je treba pregledati na, vsak, na enak način. Tako bomo lahko res eh, vredno zastopali tiste, ki so nas izvolili in tako bomo lahko državljane tudi začitili pred tistimi, ki škodujejo vladavini prava. Hvala. Gospa Spurek za dve minuti v imenu SND. Hvala. Sedemnajst mesecev je že minilo, odkar je bil sprožen postopek proti Madžarski v okviru sedmega člena, ampak ali se je situacija spremenila? Takrat je Evropski parlament eh, trdil, da so eh, madžarski organi kršili svobodo medijev, eh, manjšinske pravice, akademsko svobodo in tako naprej. V odboru Libe zdaj pripravljamo poročilo eh, glede stanja na madžarskem. Ampak eh, ta položaj je povsem jasen. Prek zaslišanj nismo prišli do nobenega napredka. Ne gre pa samo za problem Mačarske, kajti sedmi člen je bil sprožen tudi glede Polske, Evropska unija eh, nima nobenih eh, kapacitet, da takoj vrne vladavino prava v te države. In zato bi potrebovali nov mehanizem. Mislim, da bi morali povezati um, tudi izpolnjevanje vladavine prava v državah z evropskimi sredstvi. Hvala. V imenu skupine Renew, gospa Strugarju. Hvala. ko sem uh, prišla sem, sem razmišljala o tem, kaj naj uh, povem. Eh, pravzaprav me zaslišanja veselijo, ampak uh, ne želim zdaj govoriti o postopku. Želim govoriti o dejstvu, da je sramota to, kar Orban počne svoji lastni državi. Sramota je, Eh, da to počne eh, Orban, eh, mestu, ki si ga Mačarska zasluži v Evropi. To počne civilni družbi, škodi pravicam manjšin, pravicam prosilcev za azil, pravicam akademikov in drugim. Mačarska je zavezana vrednotam Evropske unije, Orban pa teh vrednot ne spoštuje. Mačarska se je eh, dobro razvila, tudi s pomočjo evropskih sredstev, prav tako Poljska. Zdaj pa ti dve državi gradita imperija sovraštva in dezinformacij. Veliko je manipulacij, uporablja se evropski denar in eh, Orban je sramota. Če ne bomo imeli eh, dovolj postopkov za ukrepanje, če ne bomo imeli zakonodaje, zato potem bi jo morali oblikovati vse eh, moramo eh, storiti za to, da Orbanu in drugim njemu podobnim preprečimo delovanje na ta način. Pa še eh, ena informacija za svet. Um, iskreno sodelovanje in transparentnost nista škodljiva in ne bolita, še posebej, če služita interesom državljanov Unije in pa evropskih vrednot. Hvala. No, Gospa Del Bo Corfil je naslednja. Sem poročevalka parlamenta za Madžarsko. In rada bi spomnila na to, da je finsko predsedstvo bilo zelo odločno pri tem delu. Um, upam, da bo tudi hrvaško predsedstvo uh, podobno ravnalo. No, postopek po sedmem členu proti Mačarski se mora nadaljevati. Mi smo eh, verjeli in še vedno verjamemo, da je situacija zelo eh, eh, fragilna, zelo krhka. Pod finskim predsedstvom je prišlo do rahlega napredka. Zdaj pa hrvaškemu in nemškemu predsedstvu polagam na srce, naj s tem delom nadaljujeta. Um, finsko predsedstvo je opravilo prvo etapo, ampak težko je bilo, težko je ocenjevati neko drugo državo članico in tukaj smo morali uh, postopati na nek nov način. Mogoče bi lahko o tem razmislili. Poleg tega se predvideva novo zaslišanje in sicer o uporabi evropskih sredstev. Mogoče bo to um, tudi predmet obravnave tukaj. Gospa Jurova. Um, Zanima me, ali so evropska sredstva bila uporabljena tudi za koncentracijo medijev na Mačarskem. In kot je rekla gospa Strugarju, naj povem, da imamo tukaj tudi institucionalni problem. Parlament še vedno ni uradno zastopan na teh zaslišanjih in mislim, da bi lahko to tudi izboljšali. Resolucija, o kateri bomo jutri glasovali, um, um, govori o dveh postopkih proti Mačarski in proti Polski in uh, tukaj imamo tudi eno krivico. Eh, komisija eh, je bila eh, tudi slišana, ko gre za Polsko in Mačarsko, parlament pa ne in ne morejo se stvari tako nadaljevati. Ustvarili smo nek precedans. Ustvariti moramo enakost med državami, ne pa nadaljevati po starem, ko parlament ni enakovredno zastopan. Hvala. Hvala. V imenu skupine ID de mise en œuvre de l'article sept contre la hongrie uveljavljanje postopka po členu sedem proti madžarski komisija igra zgolj vlogo sekretariata za svet kajti gre za suvereno državo ki bo edina zmožna razrešiti to razpravo ki ni pravna ampak politična evropski parlament je se je preuranil pri sprejemanju teh ukrepov proti državi z demokratično izvoljenim režimom in države, ki ne morejo delovati proti Orbanu, ker jim eh, to ne paše, eh, so izbrali zdaj ta zbor za ta boj. No in ta bo proti pametnemu, inteligentnemu, pogumnemu ravnanju Viktorja Orbana, zato da prepreči dotok vala migrantov v njegovo državo in v to Evropo, eh, kaže kako postopate na način, ki je način, ki nikakor ni dobrovoljen. Ljudje imajo dovolj vaše, vaših eh, pristopov eh, in oboganju nekih oblasti, ki nimajo domovine in tu se sedaj tudi Polsko, na nek način obsoja brez osnove, samo zato, ker je proti vašim idejam o tej migracijski subverziji uspelo jim je preprečiti vaše načrte in to me veseli. Hvala lepa. V imenu skupine EKR, gospod Prokačini, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Nekdaj je bila vlada, ki so legitimirale demokratične volitve, obstajala je svoboda samo odločbe, možnost zaščite lastnih meja, lastnih eh, kulturnih in vedskih vrednot, ampak eh, rdeči varuh arogance in eh, takšnih pristopov. Timmermans želi to spremeniti z uporabo, z politično rabo člena 7. Želijo zdaj prizadeti eno ljudstvo, da bi na ta način dali zgled stotim. Zdi se nam, da vemo, zakaj gre in zato vam lahko povem, da se morate pripraviti na nov postopek po členu 7, tudi proti Italiji, zato ker je svojemu ljudstvu dala možnost glasovati. Hvala lepa. Sedaj je v imenu Gue Engel, gospa Björk. Hvala, veseli me, da je Evropski parlament obral to jasno stališče glede Mačarske, sicer da smo za vladavino prava demokracije in človekove pravice. S Filisom smo videli, kako se organizacije prostovoljcev, civilno družbo preganja, kako se akademsko svobodo omejuje. Vse to kaže to, da se tudi prvi krat prisili univerzo v to, da se je morala preseliti iz te države. Prepovedano je prezdomstvo kulturne institucije, se usmerja centralno in reformira tudi svoboda sodišč se sedaj omejuje z reformo, ki je stopila veljavo. In na vse to kaže tudi preiskava New York Timesa glede agrarnih subvencij v tej državi na mačarskem, ki jih eh, zarabljajo oligarhi in samo še krepijo moč Orbana. Namen je onemogočiti kakršno koli opozicijo in angažiranost državljanov. In kot je že bilo povedano, gre za ravnanje, ki je nespremljivo, čemu ne moremo reči demokracija in to tudi ne pomeni spoštovanje pravne države. Številni državljani v na Mačarskem želijo drugačen pristop. Človekove pravice, pravice migrantov, pravice eh, žensk, skupnosti LGBT, eh, zagovornikov demokracije in pravne države so na udaru in eh, mi smo vsekakor vsem tem ljudem ob strani. Na mačarskem pa se odločitev sveta preprosto ne spoštuje, tako ne gre. Zato se je sprožil postopek počtino sedem proti mačarski in tudi proti polski. Ampak eh, stvari gre še naprej v napačno smer in komisija mora tu storiti več. Potrebujemo mehanizem, ki bo učinkovit, ko gre za varovanje pravne države in pri večjem finančnem okviru, moramo tudi postaviti jasne zahteve. Nobenega evra ne moremo več izplačevati tistim, ki ne spoštujejo človekovih pravic in pravne države. Hvala lepa, sedaj prehajamo na splošno razpravo. Kot prva, gospa Ferreira. Izvolite, ena minuta. Kuj si fonda l'Unione Europea, lo stato di diritto rappresenta il baluardo. Hvala lepa. Predavina prava je eden temeljev državljanskih pravic in temeljnih eh, svoboščin, tudi kar zadeva ločitev oblasti. Tu imamo upravka z vlado, ki želi kompromitirati svobodo sodstva, svobodo izražanja ali akademsko svobodo in eh, takšna oblast se ne more skrivati za legitimacijo demokratičnih eh, volitev. Kajti tu gre za škodo, ki se povzroča ne le državljanom, katerih pravice se omejujo, ampak tu gre tudi za verodostojnost nacionalnih in evropskih institucij. In zaupanje v sodelovanje med državami v prid skupnim ciljem je načeto. V številnih primerih govorimo o skupnih vrednotah, tudi na mačarskem, ampak postopek po členu 7 ne ponuja učinkovitega pravnega sredstva. Potrebujemo namreč ustrezno večino za to, da lahko implementiramo sankcije, kar pomeni, da je to sistem, ki ne deluje. In Orbanova vlada to zelo dobro ve. Vedo, da vlada nekakšna atmosfera nekaznovanosti in zato nadaljuje s tem delom. Zato potrebujemo mehanizem, ki bo na podlagi objektivnih kriterijev zagotovil ustrezne ukrepe za preprečevanje resnih eh, kršitev temeljnih pravic in pa tudi za učinkovite sankcije, ko bodo te ugotovitve tudi jasne. Hvala lepa, besedo dobi gospa Jaroka, ena minuta. Hvala lepa. Ta razprava o Mačarski je zdaj že reden pojav na našem dnevnem redu. Ne le zato, ker parlament sploh nima nobene vloge v postopku počitnega nasilja, ampak tudi zato, ker pri tej razpravi ne gre za dejstva, ampak za politični lov na čarovnice. Parlament je so zakonodajalec, tako da ne razumem, zakaj dvomimo v neodvisnost sveta in komisije. Poslušamo obtožbe, nikogar pa ne zanimajo dejstva. Tisti, ki nas obsojajo, se sploh ne zanimajo za neodvisnost eh, sodstva na mačarskem. In, eh, in tudi ne zanima dejstvo, da ima Mačarska ničla toleranca do korupcije in da je Mačarska sprejela jasno strategijo za Rome v uh, svoji državi. Nikogar ne zanima, da večina poslancev tu dobijo svoje informacije iz eh, strani levičarskih medijev, proti katerim bojda vodi mačarska vlada uh, kampanjo represije. Pravnega konflikta ne moremo reševati z agresivno politično kampanjo. To je jasno pokazal tudi komunizem. Gospa Intfeld ima za vas vprašanje postopku modrega kartona. Ga sprejmete? Da, gospa Intfeld, beseda je vaša. Hvala. Spoštovana kolegica, najprej manjši popravek. Nimamo razprave o Mačarski, imamo razpravo o ravnanju mačarske vlade, kar ni eno in isto. Imam pa vprašanje za vas naslov je zelo natančen. Navezovala sem se na to, kar je dejala hm, spoštovana kolegica. Imam pa vprašanje za vas, če dovolite. Ves čas ponavljate eno in isto, pravite, da gre za neke obtožbe. Kolega Sajer, smem zastaviti vprašanje? Lahko? Lahko? Prosim, če spoštujete poslovnik in ne motite govornika. Ves čas ponavljate eno in isto, čež da nas eh, informirajo v levičarski mediji, ne vem, kaj ne bi to bilo. Ampak ali v levičarske medije vključujete tudi eh, tri komisije eh, pod vodstvom ELS, eh, Beneško komisijo, OECD, vse te neodvisne institucije, ki niso levičarske, če že so desničarske, kajti <laughs> nadzira jih ELS, eh, Eh, svet, parlament, večinsko, levica, desnica, del tudi vaše skupine. Kje so tu te levičarski mediji, o kateri govorite? Hvala, gospa Jaroka. 30 sekund imate za odgovor. Hvala lepa. Le približno pet nevladnih organizacij vam daje informacije. To vem, ker sem z vami delal na poročilu z Argentini. Zato ste iz tega tudi izločili elemente o Romih, kajte veste, da so vse to laži. Ti mediji vam dajo napačne informacije in zato vas vse pozivam, da pridete na Mačarsko in da sami z lastnimi očmi vidite, kaj se dogaja. Hvala lepa. Gospa Barley, ena minuta. Ja, Hvala lepa. Včeraj je generalni pravobranilec eh, Evropskega sodišča eh, zopet zahteval mm, preiskavo in to je vsekakor, da neutralna institucija, ki jo verjetno priznava tudi gospa Jaroka. Tokrat gre za kršitve proti evropskim civilno-družbenim organizacijam na Mačarskem. Člen 7, poslova po členu 7, tako proti Poljski kot proti Mačarski, je zastav v slepi ulici. Ko so ustanovni očetje Evropske unije zastavljali to načelo, se je niti sanjaro ne, da bosta dve članici ta načela kršili. In gospa Mecola, ne, Evropska unija ni bila vedno dosledna, celo ko gre za vprašanje Mačarske, je ELS pogosto potrebovala predolgo, da bi jasno spregovorila, zakaj gre. Ja, tu je Evropsko sodišče, ampak to ni dovolj. Potrebujemo več ukrepov, da ti režimi ne bodo z evropskimi subvencijami eh, potem eh, kupovali svoje legitimnosti med svojim eh, državljanstvom. Treba je imeti jasna pravila, da če se zavezujemo evropskim vrednotam, ima to tudi jasne posledice. Na mačarskem imamo veliko dobrih demokratov in veliko je pro evropskih sil njim moramo tu ponuditi jasno platformo. Hvala lepa. Eno minuto, gospod Donat. Hvala lepa. Kot so številni naši kolege dejali, mađarska vlada krade evropski denar zdaj že približno desetletje in poskuša demontirati pravno državo. Evropska unija ne počne prav veliko, da bi to preprečila. Še naprej uporablja ta denar, zato da si mađarska elita zagotavlja sredstva za se, namesto da bi financirali šole, zdravstvo in tako naprej. To ni pomagalo pri pomiritvi na mađarskem. Mađarska vlada to vidi kot spodbudo. Če natančno gledate, kaj se dogaja na mađarskem, vidite, da razpravljamo o teh vprašanjih in o drugih poročilih mm, gospe iz Argentini in se jih uporablja mm, kot eh, nekakšno nekakšne razloge za, za zabavo. Ta, takšen občutek nekaznovanosti vlada, da teptajo evropske vrednote, medtem ko mi še kar naprej razpravljamo o vseh teh zadevah, razprava za razpravo, Evropski svet je vrsta čas v bistvu ostal tiho glede teh vprašanj. In to, kar resnično funkcionira, ni kazen. To, kar dejansko funkcionira, je, da se takšnim zlorabam ni moč ogniti. Hvala, sprejmete vprašanje v postopku modrega kartona, da? Mislim, da je zelo pomembno, da jasno razlikujemo med dejstvi in političnimi trditvami. In zato bi bilo dobro, gospa kolegica, če bi v eh, takšnem prispevku, kot je vaš, govorili o konkretnih eh, dejstvih, ki temelijo na pravo, na pravo. In ko govorite o pravni državi, da podate jasne, utemeljene predloge oziroma vzroke, na katerih temelji. Ja, kot so številni drugi že dejali, se miza je že usločila pod težo vseh dokazov. Pridite na Mačarsko in vidite, kaj se dogaja. Ne morete tu ločevati med aferami in politiko, kajti mačarska vlada ne počne nič drugega, kot da prekomerno politizira vsako vprašanje in vse čas eh, kaže na ta in ona dogajanja v teh ali onih državi. Ampak tu gre za neko kombinacijo. Eh, predpisov v naši državi, ki nikoli niso obstajali na ta način. Vlada skuša demontirati vladavino prava in eh, živeti morate na mačarskem, da boste razumeli, da ljudem primankuje eh, zraka za dihanje svobode. In dokler bo tudi dvotretinska večina, bodo politiki lahko popolnoma pozabili na zakone, ki so jih sami sprejeli. Gospa Kunke, hvala lepa namen člena 7 je kaj? Gre za pravice sodržavljanov, na katere se še naprej vrši pritisk, da še ne ukrepa. Kako resna mora postati ta situacija, pred bo Evropska unija rekla dovolj? Kaj se mora zgoditi, da bo šefi vlad in držav EU storili to, kar parlament zahteva? Je mar tako, da gre pri tej problematiki v bistvu za to, da vlade držav članic same menijo, da bi tudi njih lahko začeli preiskovati. Ukrepati moramo, ukrepati moramo zdaj, če ne bomo tudi sami izgubili zaupanje, ki so nam ga poverili volivci. Hvala lepa. Sedaj. vidim vse več zahtev po modrem kartonu, to ugotavljam, ampak moram povedati, da bom pri vsakem dogovorniku dovolil samo en modri karton, tisti, ki bo prvi dvignil modri karton, bo potem tudi dobil besedo. Prav tako je to